komisije, visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve o situaciji v Iranu in Saudovi Arabiji. Hvala, gospa predsedujoča. Preden se lotim podrobnosti te teme, bi želela nekaj povedati o tem, kaj se je zgodilo eh, na Dunaju v soboto. Tam smo pokazali, da šest mesecev po dogovoru z Iranom o njihovem e, jedrskem programu, je Iran izpolnil svoje obveznosti, o katerih smo se dogovorili. ERA e, e je to preverila in skupina, ki jo koordiniram in jo bom še vnaprej koordinirala, uh, je preverila, da je bilo to, da je bilo to strjeno in da bo dogovor. In želim vam povedati, da pred šestimi meseci veliko ljudi, ne samo v Evropi, ampak tudi v regiji in v svetu, je bilo zelo skeptičnih. Uh, glede tega, da bomo mm, prišli do izvajanja tega. O, o, mm, Menili so, da Iran ne bo uh, torej spoštoval dogovora in da ne, ga ne bo začel izvajati. Sveda gre za jedrska pogajanja in jedrski dogovor in zelo smo zadovoljni, da smo se izognili temu tveganju uh, širjenja tega orožja in morda tudi konfliktu v regiji. To je prvi razlog za zadovoljstvo. Imam pa še en drugi razlog za zadovoljstvo in to je povezan z dejstvom, da smo pokazali, da diplomacija in multilateralizem delujeta in ne samo, da delujeta, ampak da se tudi izvajata. In v teh težkih časih mislim, da nas to navdaja z upanjem. In uh, želela bi tudi povedati, da obstajata dva druge elementa, ki vzbujata upanje. Prvi je zadeva odnose Irana z svetom in, in za nas, evropejce, da delujemo v Iranu na raznih področjih. In na koncu, morda najpomembnejše, je, da bi ta sporazum lahko odprl pot za drugačne odnose v regiji. Imeli smo pogajanja, ki so trajala 13 let, eh, to so bila eh, težka leta in, eh, in potem pa smo prišli do tega zgodovinskega rezultata, kljub temu, da veliko ljudi v to ni verjelo, sedaj pa moramo razmišljati o tem, da bi imeli drugačne vrste, bi spostavili drugačne vrste sodelovanje v regiji. Nismo naivni, vemo, da to ne bo preprosto in da se to ne bo zgodilo čez noč. Zagotovo bomo morali premagati veliko ovir. Pripravljenost Irana, mm, da bo sodeloval v regionalnih zadevah, je treba še preveriti, vendar pa že to, da eh, je to izjavil, je korak naprej to pa je treba uh, preveriti. Tako kot je bilo treba preveriti, če bodo začeli izvajati sporazum pred šestimi meseci oziroma pred enim mesecem. Veliko ljudi uh, je bilo prepričanih, da uh, ne bomo dosegli takega sporazuma, pa smo dokazali, da se motijo. In če bomo skupaj uh, delali mi, evropejci in mednarodna skupnost, mislim, da bomo še naprej lahko presenetili uh, skeptike. Dialog med regionalnimi siram, silami, Saudovo Arabijo in Iranom, mislimo, da je to edini način, uh, da se rešimo iz te situacije v Bližnjem vzhodu. V preteklih letih se je, eh, so se spopla, spopadi za moč pri, pri, pripeljali do, eh, do, torej do konfliktov in prišlo je do, eh, do pravega kaosa. Mednarodni spori med Saudovo Arabijo in Iranom lahko Eh, tukaj bi lahko govorili tudi o, o eh, verni, verski vojni med eh, šijiti in suniti. Mi to dobro vemo, torej tveganja so zelo velika in nova tveganja lahko ogrozijo mir v Siriji, pa tudi v Jemnu. In o tem nismo sicer danes razpravljali, o tem bomo govorili jutri. Lahko destabilizirajo Irak, Libanon, dve državi v regiji, ki sta najbolj izpostavljeni sektor, um, takim, uh, torej, uh, sek Worldwide, from Asia. sektaškim uh, um, napetostim. Bilateralne napetosti lahko um, preprečijo politične procese, uh, Eh, ki se ne bodo niti začeli ali pa ne bo prišlo do o, rezultatov in lahko bi celo prišlo do vojne. Zato mi skušamo to omejiti in deeskalirati s sodelovanjem med nami, med državami članici v Evropi, tako da imamo vsi isto m, sporočilo, pa tudi z našimi mednarodnimi partnerji eh, ZDA in Recimo zunani minister Indonezije, s katerim sem eh, govorila eh, pred njegovim izletom v eh, torej obiskom Teherana in Saudove, eh, Saudove eh, Arabije. To kaže, kako tudi druge države menijo, da je to pomembno vprašanje v vsaj treh, eh, na vsaj treh eh, celinah, kajti to bi lahko povzročilo eh, veliko škodo po vseh celinah. In 2. januarja smo se odzvali na eh, obglavljanje eh, šejka in 43 drugih ljudi v Saudovi Arabiji. In kot sem že povedala v svoji izjavi, ki sem jo napisala še isti dan, ta kazen nikakor ne more biti um, odgovor na zločine ali terorizem. EU je proti smrtni kazni v kateri, za vse primire in mi se bomo vedno borili za eh, vse splošno odpravo smrtne kazne. To se zagotovo zadeva tudi Iran. Eh, tam je situacija glede tega eh, tudi zelo slaba in to je sporočilo, ki sem ga poslala ne samo zunanjemu ministru Saudove Arabije, ampak tudi Irana, s katerim sem govorila v teh dneh. Eh, torej, primer tega šejka ima resne posledice tudi na um, um, pravico izražanja, izražanja in človeka in druge človekove pravice. In na to je treba gledati v okviru boja proti terorizma. Takoj smo zauzeli stališče tudi glede na reakcije v Iranu. Nič ne more opravičiti napada na uh, uh, konsulate in uh, ambasade, kot se je to zgodilo v Teheranu. In, uh, Eh, poudarila sem, da mora Iran spoštovati svoje mednarodne zaveze in zagotoviti uh, varovanje, varnost uh, vseh ambasad in konzulatov in tako dalje. Glavno sporočilo um, v kontekstu, ki smo ga imeli kasneje, kajti z gospodom Šerifom smo se srečali tudi čez vikend, torej glavno sporočilo je bilo na eni strani, sem skušala pomiriti te bilateralne um, napetosti, um, zato da se ne bi prelili v regijo in skušala sem ohraniti naše prizadevanje za mir v Siriji in Jemnu ter se izogniti dodatni destabilizaciji uh, zlasti v Iraku in Liban, Libanonu. Na obeh straneh sem dobila zagotovila, da je treba na, najti način, kako bomo ohranili ta proces. Govorili smo o sirijskem procesu, ki ga morajo podpreti vsi akterji, če želimo, da bo uspešen, vsi regionalni akterji. Iz istega razloga sem na začetku leta razpravljala o tveganjih tem, da bo ta uh, situacija degenerirala z posebnim odposlancev za Sirijo, z generalnim sekretarjem Arabske lige in z ministri številnih arabskih in afriških držav in uh, z kavkaškimi ministri. Koordiniramo sporočila in uh, um, dejavnosti ne samo s partnerji, ampak tudi v, z evropejci, tako kot smo to počeli včeraj, sem to delala včeraj torej na svetu za zunanje zadeve. Ravno tako smo se pogajali za rešitev Torej, pogajanja za rešitev eh, bližnjovzhodnega vprašanja je v interesu vseh. Eh, eh, nadaljevanje vojne gre v korist teroristom in nestabilnost torej, koristi samo njim. Tukaj. Torej, tukaj, ne gre, eh, tukaj gre tudi za torej druge države, če imamo napetosti v regiji in imamo vojno v uh, Jemnu in tako dalje, potem no, niti, ena, uh, niti eno, en kraj v tej regiji ne bo imela koristi od tega. Uh, vsi morajo priznati to. To vodi samo v kaos. In uh, Mesece je trajalo, da so se vse regijske sile usedle za mizo in razpravljale o miru v Siriji, isto velja za Libijo, danes imamo tam spodbudne novice. Eh, skušali smo eh, torej, združiti eh, vse regijske, regijske akterje v tem procesu. Ne moramo si privoščiti, da bi zapravili te priložnosti in da bi jih izpostavili napetostim, ki jih je treba omejiti zlasti na bilateralni ravni. Evropska unija bo naredila vse, kar je v njeni moči, zato da bi uh, eh, spodbojala dialog in boj proti terorizmu. In uh, tudi mi smo se naučili nekaj In prej sem že povedala, ko smo govorili o Kolumbiji, to je torej nauk za EU. Samo regionalno sodelovanje bo prineslo mir in blaginjo in to vemo zdaj že nekaj časa. Samo prek take eh, sodelovanja v regiji bomo uspeli eh, eh, prinesti mir v to regijo. To je naš način in mislimo, da regionalno sodelovanje in ne pa tekmovanje ali celo um, konflikt um, bo prinesel mir in to še toliko bolj velja za območje, kot je bližnji vzhod. Sedaj pa uh, gospod Preda. Um, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa visoka predstavnica, dragi kolegi. Videli smo, da so v Iranu in Saudovi Arabiji napetosti dosegle nov, vrh, nov vrhunec. In eh, tu so, je prišlo do protestov, potem tudi usmrtitev v Rihadu 2. januarja, potem pa napad na saudsko veleposlaništvo v Ir Teheranu, pa potem usmrtitev. Eh, šejka z obglavitvijo. To je največja usmrtitev od leta 1980, pa še 46 drugih oseb. Mi kategorično zavračamo smrtno kazen in visoka predstavnica je to tudi podarila in tega se moramo res držati. Ne smemo pozabiti, da tudi bilanca Irana v zvezi z smrtno kazijo ni ni ravno nekaj, s čimer bi se lahko hvalili na področju Irana smo, so imeli lani 1084 usmrtitev in zato se mi zdi dobro, da smo Iranu vrstili na uh, dnevni red, kajti strani levih in komunistov in tako naprej so je prišel predlog, da bi govorili samo o Saudovi Arabiji in da bi kritizirali le dogodke tam. Uh, Mislim, da smo pred novo fazo, kar se tiče konfrontacije šitev in sunitev. Vem, da je težko sprejeti, kakšna gromozanska politična sila in moč je v tem razdoru. In moramo vzeti resno, kar je povedala visoka predstavnica, moramo poskušati oblažiti ta spor ta spor nas bo še zelo, bo še zelo vplival na nas v prihodnih letih. Hvala lepa, naslednji pa gospod Howitt. Hvala lepa. Moramo pozdraviti izvajanje skupnega načrta, akcijskega načrta in tudi parlament še naprej podpira novo sodelovanje z Iranom. Vendar pa tukaj napetosti eskalirajo in Evropska unija ima stike z obema stranema in tu se pogovarja tudi o boju proti terorizmu. So pa tudi razlike med eh, obema državama v zvezi s kazen, smrtno kaznjo, demokratičnimi pogledi in pa vernimi pogledi v zvezi z ženskami. Zunanje financiranje, eh, zastavitev zunanjega financiranja lahko z, eh, še bolj destabilizira državi. Eh, ponovno sprašujem, katere človekove pravice se bodo tukaj upoštevale, saj tukaj prihaja do smrtitev in tudi od človekoljubne organizacije so bile označene kot disidenti. In Tu so tudi druge skupine, ki kršijo um, Evropski kodeks o človekovih pravicah nujno moramo ukrepati, da se ostavi širjenje tudi konvencionalnega orožja poleg jedrskega. V Evropi moramo spoštovati verske razlike znotraj islama, ki obstajajo že stoletja, ampak moramo zahtevati politično sodelovanje, ki je potrebno za prihodnost. Tako Saudova Arabija kot Iran lahko igrata vlogo v svoji regiji in to ne na račun druge države oba morata biti del stabilnosti na Bližnjem vzhodu in oba morata biti partnerja Evropske unije. In mi bi morali okrepiti politične stike medtem, ko jih drugi umikajo. Hvala lepa, gospod Belder. Hvala, gospa predsedujoča. Trezni moramo ostati. kraljevstvo Saudove Arabije in pa Republika Iran ne prispevata k humanitarni situaciji in stabilnosti bližnem, v Bližnem vzhodu. Daleč smo še oddaljeni od ciljev Irana in tu vidimo tudi, kakšna je zunanja politika. Džihadisti imajo vedno boljše mreže in sodelujejo tudi s Saudovo Arabijo pa tudi za Al-Kaido. Obveščevalne službe v Evropski uniji dobro poznajo Rijad. Kar pa se tiče Irana, pa se moramo skupaj boriti proti jihadistom skupaj z Saudovo Arabijo. Hvala lepa, sedaj pa gospa večer, bastarečeja. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa Mogherini. Saudova Arabija in Iran imata več razlik kot skupnosti. Vidimo, da ni kazni pri nasilju proti ženskam, potem usmrtitve, obglavitve. To so zadeve, ki zadevajo obe državi, podobnosti je veliko, pa tudi druge zadeve so pomembne. Nafta, vidimo, kakšna je trgovina z nafto, pa tudi z orožjem. To je zelo nevarno in ne smemo padsti v past, tudi v Iranu, pri Iranu ne. Slišali smo dobre novice v zvezi z jedrskim orožjem, vendar ne smemo potem biti. Um, oziroma popuščati na drugih področjih, tudi pri upoštevanju mednarodnih zavez. Ne smemo pozabiti na človekove pravice. Odnos med Evropsko unijo in Iranom ne smemo gledati samo na število podjetij, ki jih lahko sklepajo naša podjetja gre tudi za kršitve človekovih pravic, ki jih tukaj izvaja vlada in prizadeva skoraj pol prebivalstva. Ženske so zaterane in na to je treba vedno znova opozarjati, dokler ne bo tu prišlo do rezultatov. Združeni narodi morajo upravljati svoje delo v Iranu. Hvala. Hvala lepa. Naslednji gospod Urban Krespo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa Mogherini največji izvoznik nafte je v preteklih letih usmrtil več tisoč ljudi, tu ni bilo poštenega sojenja in moral si enostavno podpisati izjavo pod, eh, nekim, pod priznanjem. Isto je bilo tudi v tem januarskem primeru. In problem je v tem, da Saudovo Arabijo predolgo časa obravnavamo kot posebnega partnerja v regiji. Uh, tu je prišlo do pogodb po infrastrukciji francozi in španci in te tudi z uradnim molkom niso odreagirali pri kršitvah človekovih pravic. Kupovali so vlade in evropska komunikacijska sredstva, to je pokazal tudi Wikileaks. Saudova Arabija je pristopila uh, eh, svetu za človekove pravice Združenih narodov z takimi podporami kupljenimi. In pri teh usmrtitvah pa smo videli, da želijo le zanetiti ogen v tej uh, regiji, sicer Zaudova Arabija to želi. Mi se moramo odločiti, ali bomo še vedno Saharovo, nagrado Saharova podelili. Uh, ljudem v Saudovi Arabiji ali bomo res nekaj naredili nekaj v smeri človekovih pravic. Hvala lepa, naslednji je gospod Smith. Predsedujoča, hvala lepa. Gospa Mogherinijeva, kot vedno ste dobrodošla tukaj. V poročilu o Iranu ste večkrat pozdravili Iran, da se je znašel na svoji poti čestitam vas, vam uh, za vaše uspehe in vam želim takšne še naprej. Videli smo napredke pri Teheranu, po drugi strani pa pri Saudovi Arabiji vidimo nazadke, nazadovanje. Torej vidimo težave z proračunom, potem eh, strahotne vojaške akcije do sosedov, predvsem v Jemnu. In eh, seveda sta državi različni, sodelovanja za državi so tudi različne, pa kot leta 2010 je moja država prodala ogromno količino orožja eh, Saudovi Arabiji. To je tudi kritiziral Edward Santiago, ehm, vodja urada za rešitev otrok eh, v Jemnu. In Diploma, prav, ta pravi, da diplomatski odnosi in prodaja orožja uničuje življenje otrok v jemno. Imamo družbo vrednot, torej konkretno vprašanje, ki vam ga bom zastavil jutri tudi pisno. Mislim, da v naših zakonih prevladujejo napačne vrednote, predvsem kar se tiče orožja, ki se potem uporablja v jemno kaj bojo naredili vaši, kaj bo vaše, vaš rad naredil v zvezi z oceno te eh, zakonitosti in ali nameravate kaj v tem smislu? Hvala predsedujoče. Vsi sogovorniki so enaki, nekateri sogovorniki so bolj enaki kot drugi, zlasti, če imajo uh, naftne vrelce in veliko uh, eh, bogatstva. To dobro. Um, to dobro opisuje, kakšno je stanje civilnih eh, pravic. In Opisuje tudi uh, vojne, situacijo glede vojn v bližnjem vzhodu. Vse, vse močimo. In sedaj teh 47 usmrtitev, uh, zaradi katerih je prišlo do eskalacije. Kako bomo to uh, interpretirali? Gre za to, da uh, si želimo, da bi zvišali ceno nafte. Uh, ali za to, da bi zaveznike uh, prisilili, da se opredelijo in, ra, in da eh, Obami preprečijo eh, sprejetje njegovega jedrskega načrta. Ne vemo, zagotovo pa je za nas nujno, pre, nujno potrebno, da od zaveznikov zahtevamo resnost eh, pri boju proti terorizmu in da smo dosledni do naših vrednot. Države članice morajo prekiniti tok uh, orožja, ki ga je Saudova Arabija največ eh, uvozila. Sicer bo, do, eh, bo Evropska unija tudi kriva za veliko smrti razlasti v Jemnu. Hvala, gospod Weidenholzer. Hvala lepa, predsedujoča. Konflikt med Saudovo Arabijo in Iranom prehaja v vročo fazo. In že zdaj imamo vojno v Siriji in Jemnu. Oborožen spor bi celo regijo spravil v prepad in to bi imelo grozljive posledice tudi za Evropo. Zato ne more biti to v interesu nikogar. Zato pozdravljam, da je Iran po zaključku pogajanja Iran o jedrskem orožju postal tudi pomemben del mednarodne skupnosti. Je, da v, tako, v takšni občutljivi regiji delujejo um, države, ne pa neki akteri brez držav. Vse dejavnosti, ki so osmerjene v podporo eh, skupin kot je Daješ in ogrožajo regije, so nevarne in ne smemo širiti podpore takim skupinam. Drugič, stabilnosti ne dosežemo z represijo. Uh, ampak dolgoročno eh, stabilnost dosežemo z demokracijo in pravno državo. Volitve v Iranu bodo pokazali, ali je država na pravi poti. Saudova Arabija je žal še zelo daleč oddaljena od takšnega razvoja in nedavni dogodki so to dokazali. Ne moremo odločati, kam se bo razvila Saudova Arabija, ampak v roki pa imamo možnost, da omejimo dobave orožja Saudovi Arabiji. Hvala lepa. Naslednji pa je gospod Buhner. Hvala lepa za besedo. Cilj naše politike mora biti, da dosežemo mer in človekove pravice na Bližnjem vzhodu. Dogodki v tej regiji so za nas v Evropi osrednjega pomena, saj iz Sirije in te regije k nam prihaja največ beguncev. Dejstvo pa je, da človekove pravice tako v Saudovi Arabiji kot tudi v Iranu teptajo in obe državi sta povezani oziroma vključeni v vojni, ne le v Jemnu, ampak Saudova Arabija tudi posredno s financami v Siriji in Iraku. To pomeni, da zdaj kot EU imamo priložnost, kaj ti Saudova Arabija se počasi premika stran od ZDA in proti Evropi. Imamo podobno situacijo v Iranu. Zdaj bomo torej lažje v, tukaj uh, uresničili naše zahteve. To pa je uh, konec vključevanja v vojne, torej mer in pa spoštovanje človekovih pravic, kar velja tudi za nas, torej za, za, klju, za tem, da nehamo dobavljati orožje. Hvala lepa, naslednji gospod Bastinaru. Spoštovana predsedujoča, spoštovana visoka predstavnica. Nedavna eskalacija napetosti med Saudovo Arabijo in Iranom je zelo zaskrbljujoča in to v regiji, ki je že tako doživela hudo krizo. Gre za konfrontacijo med šiiti in suniti na celem svetu, pa tudi regionalno. Možnost izhoda je, da Unija sedaj dejansko prispeva svoj delež in vse strani posedi za pogajalsko mizo. In treba je tudi doseči, da Irak ne postane znova kraj sporov. Vidimo tudi, kakšne so dividende miru. Evropska unija lahko sedaj odigra pragmatično vlogo med obema stranima, da prepreči eskalacijo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Sofoli. Grazie, presidente. Hvala, gospa predsedujoča. Sporazum o jedrskem jedrski sporozum in zagotovo spremenil eh, scenarij v Bližnjem vzhodu. Torej, zaprtje. Eh, američanov do Irana in njihova povezava z Saudovo Arabijo so vodili politiko na Bližnjem vzhodu. Tudi če izključujemo vojno med eh, Iranom in drugimi, tukaj imamo še nerešeno vprašanje med palestinci in um, Izraelom in razlike med šiiti in suniti. To bo odločilno. Evropska unija je odigrala temeljno ulogo pri pogajanjih o jedrskem orožju z visoko predstavljanjem predstavnico Mogherinijevo, ki se ji zahvaljujemo. Ta sporazum, ki danes predstavlja eden izmed redkih znakov upanje, mora biti samo prvi korak k širšemu dialogu z Iranom, ki bo vključila tudi regionalne teme, kot so osnovi Sirijo, Libanonom, Jemnom, Afganistanom. In, uh, Eh, ki ga eh, dejanje Saudove Arabije postavlja pod vprašanje. Evropa želi stabilizirati to regijo zato, da bi se izognili terorizmi in eh, beguncem in uh, provokacije, odkudkoli že prihajajo, postavljajo pod vprašaj uh, mir v Siriji. In mi se moramo upreti smrtni kazni v vseh situacijah. Vse to zahteva več Evropske unije in več Evrope. Hvala, gospod Gomes. Usmrtitev šejka Al-Nimrija je bila provokacija, to je neodgovorno in tako so se povečale regionalne napetosti. Dunajski pogovori naj bi spodleteli zaradi tega. Šlo je za to, da so v Iranu nasedli temu sporu in oziroma tej provokaciji. Zato je nujno, da se v Iranu tudi izvede program o razorožitvi in gospa Mogrini mora tu res odigrati vodilno ulogo. Evropska unija mora izraziti kritiko v Teheranu, predvsem kar se tiče človekovih pravic. Moramo pa sodelovati z Iranom. In zaključiti je treba vojno v Siriji in se boriti proti Daješu in drugim terorističnim skupinam, ki se tam pojavljajo in jih financirajo države zaliva in pa Turčija. Tega ne moremo več ignorirati. Mora priti do posledic tudi za druge države. Hvala lepa, sedaj pa gospa Moska. Hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se visoki predstavnici, da je tukaj poročala o situaciji eh, odnosih med Saudsko Arabijo in Iranom. Skrbi nas tudi v luči razprave, ki smo ga pravkar zakorili, eh, odložite v mirovne konference o Siriji. Zlasti v luči zavedanja, da upanje za mir je, je v eh, dialogu med vsemi akterji. Dialog, ki mora vsebovati tudi sodelovanje med dvema regijskima siloma. Drugič, ne smemo nikakor tvegati, da zaostritev diplomatskih uh, napetosti lahko uh, zasenči uh, uspeh glede jedrskega sporozuma z Iran Iranom. Zelo nas veseli, da smo govorili tudi o človekovih pravicah in o odpravi smrtne kazni. To niso uh, manj pomembna vprašanja, ampak morajo biti del naših odnosov z vsemi partnerji partnerji uh, uh, in smo vedno proti smrtni kazni. Naslednji bo gospod Mamikins. Hvala lepa, gospa predsedujoča, vaša ekscelenca, gospa mm, Morgerini. Nedavni dogodki lahko uh, destabilizirajo bližnji vzhod. Eksik, um, usmrtitev šejka je bila neodgovorno dejanje Saudove Arabije. Iran na drugi strani pa ni zaščitil uh, tudi svojih, svoje države pred takšnim napadom. Možno, možen pa je drugačen, eh, drugačno nadaljevanje, torej izvajanje sporazuma v zvezi z jedrskim orožjem lahko bistveno prispeva tudi k eh, stabilnosti v regiji. Sirija je začetek, napetosti v Saudovi Arabiji ne bi smeli tukaj zaustaviti procese v Siriji. Obstaja časovnica, ki jo je določila tudi resolucija Združenih narodov in to je treba upoštevati. Za mirno prihodnost v tej regiji je nujno, da Saudova Arabija preneha financirati teroristične uh, skupine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 Rad bi izrazil podporo korakom, ki jih izvaja gospa Morgerinjeva pri reševanju situacije. Njeni koraki so strajni in dobro premišljeni. Zanima me, kakšno odločitev ste sprijeli v soboto, kakšna je narava te odločitve, kaj naprimer to pomeni za savtsko opozicijo, za tiste, ki predstavljajo opozicijo v Saudovi Arabiji. Evropska unija zapustila. Upam, da ni tako in da ne bo tako. Upam, da bomo podpirali tiste dele družbe, ki skušajo ravnati drugače. In eh, zmanjšanje eskalacij, upam, da bo to zelo trajnostni prispevek v tej zelo občutljivi regiji. Gospod Khan, nedavni dogodki v Saudovi Arabiji in Iranu so destabilizirali že tako krhko k bližnji vzhod. Bojim pa se, da če bo tukaj uh, se EU postavila na eno stran, da bo s tem še poglobila spor. Ta spor med šiniti, šiti in suniti bo poglobil konflikt tudi v Jemnu in odprl še druge konflikte po svetu. Še vedno pa je upanje, da naredimo prave konrake na Bližnjem vzhodu. Eh, pozdravljamo umik investicij, ki bodo, oziroma umik embarga, ki bo omogočil investicije v tej regiji. Podpirimo reforme v Saudovi Arabiji. Zelo sem bil navdušen nad izvolitvijo prve ženske v občinski svet in v Evropski uniji moramo podpirati takšne korake. Obe strani morata spoštovati neomešavanje v suverenost druge države. Stabilen bližnji vzhod, za, za stabilen s, bližnji vzhod je potrebno, da ne Iran, ne Saudova Arabija nimata občutka, da sta nekako zapuščena. Hvala. V Iranu imamo različne verske skupnosti in tudi oni med seboj ne podpirajo vsi istih vrednot in istih um, ukrepov, kot je smrtna kazen. Ampak vsa dogajanja vodijo do podpiranja doktrin ISIS-a in do dogajanj v Siriji. Zostaviti moramo tiste, ki uh, nas ubijajo zato, ker smo kristijani in tudi britanski voditelji uh, pa zagovarjajo določena stališča ISIS. Amar si kdo tukaj verjame v Evropsko unijo? Jaz verjamem v našo zastavo. Korbin verjame pa v belo zastavo. On ne bo mogel voditi laboristov. Zdaj pa predajam besedo ponovno gospe Mogherini. Hvala lepa, naj najprej povem, da dejansko imamo razlike med eh, suniti in šiti, pa tudi med različnimi sunitskimi skupinami. In to vsekakor zapleta situacijo v regiji in daleč na okoli. Mnogi naši prijatelji, partnerji v regiji, v muslimanskem svetu, se z nami strinjajo, da tukaj ne gre toliko za verski spopad, temveč politični spopad, ki izkorišča eh, verske eh, razlike v svoje namene. In da suniti in šijiti marsiki eh, živijo dobro skupaj in so to počeli tudi vsega, stoletja, preden je prišlo do te politizacije eh, med šiti in suniti. Mislim, da je lahko naša vloga v tem, eh, da pomagamo z vlaganjem v neko varnostno arhitekturo eh, regije, s katero bi lahko zagotovili mir in demokracijo v tej regiji. Tukaj je pomanjkanje neke skupne vizije varnostne arhitekture, ki okrepi eh, te spore in to nevarno situacijo. Zakaj naj to spopujemo, ker je v našem interesu? Nekdo je rekel, da se ne smejo postavljati na različne strani. Imamo dokaj dobre, odvisno pač, eh, kako na to gledamo, uh, odnose, delovne odnose in kanale, ki delujejo do določene mere tako z Saudo Arabijo kot eh, Iranom. In eh, ta sporazum o jedrskem programu z Iranom odpira eh, nove možnosti za naše bilateralne odnose. Imamo odnose tako z Iranom kot tudi z Saudo Arabijo, ki jih lahko uporabimo z jasno agendo ki jo moramo jasno predstaviti in zastopati v odnosu do naših partnerjev in zajema različne vidike. Vključno z bilateralno konfrontacijo, ki smo jo priča zdaj, vključno z regionalno dinamiko, vključno z vlaganjem v politične rešitve mnogih kriz, ki smo jim priča v regiji vključno z povečanjem odpornosti ključnih držav, ki so še posebej izpostavljene te političnemu izkoriščanju sektaštva kot primeru Iraka, Libanona in podobno, vključno z notranjem razvojem v državah članica, vključno z človekovimi pravicami, o katerih vedno razpravljamo, ko govorimo o Eh, Saudovi Arabiji ali Irano. In tistim, ki ste omenjali vprašanje nafte, naj povem, da bomo verjetno morali spremeniti oziroma morate spremeniti razmišljanje o tem, če se pogledamo cene nafte, s katerimi se soočamo, sedaj nas to postavlja v popolnoma drugo situacijo. Imamo jasne politične načrte, vse skupaj smo dali na mizo in Na nek način smo v privilegiranem položaju, ko gre za pogovor z našimi partnerji v regiji. Se imamo jasno, eh, koherentno agendo. Res je, da imamo različne trgovinske interese držav članic, ampak kot Evropska unija, eh, česa takega nimamo. Ni Tako da imamo več manevrskega prostora za politično razpravo s temi državami. Na vsak način moramo še naprej vlagati v naše odnose z Iranom in Saudovo Arabijo, ključno ali še posebej z ljudmi, ki živijo v teh državah. Nadaljevati moramo z delom po dveh tirih zunanje politike, službe za zunanje delovanje. Po eni strani spoštovanje med, popolno spoštovanje mednarodnega prava in po drugi strani nekaj, kar je na vrhu naših načrtov, ne samo v zvezi s Saudovo Arabijo in Iranom, ampak z mnogimi drugimi državami in sicer gre za naše ustrajanje na odpravi smrtne kazni na osnovi naših izkušenj prakse, eh, ki kaže, da eh, smrtna kazen ni očinkovita ni humana in hkrati tudi ni učinkovita pri preprečevanju kaznjivih dejanj, vključno z terorizmom. Naj se vam torej zahvalim za podporo eh, našemu delovanju na tem področju. Mislim, da bo to koristno za nadaljevanje našega dela. In hvala tudi za vaš prispevek našemu delu v tej regiji, ki je ključnega pomena za izpolnjevanje naših eh, neposrednih interesov v zvezi z varnostjo in stabilnostjo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Mogherini.